dnevni red tudi dokončno potrjen. Prva točka, torej izjavi Svetem komisije o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije. Tu ni predvidna prosta razprava, prav tako ne bomo dovoljevali modrih kartonov. È quello dell'onorevole. Prvi gospod Ciot, v imenu oziroma gospačot v imenu sveta. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, pred dvema tednoma sem izpostavila korake, ki jih je svet že sprejel po tem, ko je Evropski svet podprl dogovor o izstopu Združenja kraljestva iz Evropske unije in eh, Euratoma in po sprejemu politične deklaracije, ki je oblikovala okvir za prihodnje odnose med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom lani novembra. Takrat smo ravno dobili informacije o glasovanju v Westminstru. Eh, obžalujemo rezultat tega glasovanja. Upali smo, da se bo britanska vlada prebudila potem, eh, in da bo skupaj z britanskim parlamentom pripravila jasno usmeritev, jasno časovnico za pot naprej. Glede na včerajšnje glasovanje pa se to ni zgodilo. Pred nami je več negotovosti, ne pa manj negotovosti. Kakšna je alternativna ureditev, o kateri bi se naj sedaj eh, premijejka pogajala z Evropsko unijo? Kako naj to združimo z jasnim stališčem Evropske unije, da je sporazum o uh, izstopu najboljši kompromis, ki smo ga lahko dobili tekom pogajanj. Nočem špekulirati, kako bo ta zgodba tekla naprej. Ampak jasno je, da je sedaj tveganje za neurejen izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije precej večje tveganje je eh, resnejše za vse nas, zlasti pa za Združeno kraljestvo. Ekonomski subjekti so vedno glasnejši, kar se tiče te negotovosti. Tako v zvezi z usmeritvijo, kot tudi v zvezi s časovnico, to je pomembno za njihove investicije in s tem tudi za delovna mesta. Jasno je tudi, da ta negotovost eh, vodi k napetosti in da bo spet na tnalu naša enotnost in uh, sodelovanje ter rezultati. Ravno zato je še bolj potrebno, da se izognemo bilateralnim dogovorom. Skupaj moramo poskrbeti za ustrezne uh, nujne ukrepe. Britanska vlada je tista, ki na svojih plečih nosi odgovornost za ratifikacijo sporazuma. Pozivamo pa britansko vlado, da eh, to ratifikacijo tudi izvede in pri tem jim lahko pomagamo, jih podpiramo. Kar se tiče pravic državljanov in kar se tiče irskega varovala, smo se o tem pripravljeni pogovarjati eh, v okviru procesa ratifikacije v Združenem kraljestvu. Sporazuma pa ne moremo ponovno odpreti in se v njem pogajati. Ko bo britanska vlada pojasnila naslednje korake, se lahko na to o tem pogovarjamo. Medtem pa v Evropski uniji nadaljujemo s procesom ratifikacije. S tem se ukvarjate, če prav razumem, tudi v Evropskem, Evropskem parlamentu. Tako z vidika časovnice, kot tudi z vidika vsebine, je jasno, da moramo nadaljevati s pripravo na vse morebitne rezultate. Tudi za primer eh, nedogovora. Svet in države članice na nacionalni ravni tako sedaj še bolj trdo delajo, in se pripravljajo na vse te možne rezultate, gradijo na že opravljenem delu. To seveda pomeni nove zakonodajne predloge v eh, tej pozni fazi 5 pred 12. Prepričani pa smo, da lahko, če sodelujemo, dosežemo naše cilje. Dosegli smo že dogovor glede nekaterih predlogov v Eh, zvezi z brexitom. Predsedstvo želi zagotoviti sprejem ustreznih nujnih eh, izrednih ukrepov še pravočasno eh, z vašim sodelovanjem. Hvala za pozornost. Najlepša hvala, gospod Čop. Naslednji je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Izvolite. Gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, čez manj kot 60 dni bi naj Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo. To je slaba odločitev. Poslušajte, prosim. Komisija je zagovarjala interese Evropske unije v duhu spoštovanja in prijateljstva in to na vsakem koraku tekom teh pogajanj. Sporazum o izstopu in politična deklaracija, eh, ki so jo oblikovali eh, voditelji 27. in pa Združeno kraljestvo je najboljša možna rešitev. Ta sporazum o izstopu je najboljša eh, možna pot. To smo dejali novembra, decembra, po prvem vsebinskem glasovanju eh, januarja. Razprava v spodnjem eh, domu včeraj tega ne spreminja. O sporazumu o izstopu se ne bomo ponovno pogajali. Obe strani sta glasno in jasno povedali, da trde meje na irskem otoku ne more več biti. Ne smemo se vrniti v temne pretekle čase. In verjamem premijejki in njeni zavezi v zvezi s tem. Verjamem pa tudi, da potrebujemo varovalno mrežo, ki nas pred tem varuje. Nimamo želje ali eh, pobude, da bi to varovalo uporabili. Ampak nobeno varovalo ni varno, če ga lahko kadarkoli potegnemo eh, izpod nas. Včasih se mi zdi, da nekateri upajo, da bo ostalih eh, 26 držav zapustilo to idejo o varovalu in s tem tudi Irsko v zadnjem trenutku. Ampak eh, ta stvar ni tako preprosta, ne gre za bilateralno vprašanje, gre za nekaj, kar je v srčiki eh, uh, ideje o članstvu Evropske unije. Irska meja je evropska meja, je naša prioriteta. Gospe in gospodje, glede na včerajšnjo razpravo, vemo, da je spodnji dom uh, v Westminstru proti marsičemu. Je proti eh, izhodu brez uh, dogovora, je proti varovalu, ne vemo pa, kaj točno podpirajo. Koncept alternativne ureditve ni nekaj novega, o tem smo se pogovarjali tekom pogajanj. Na to se sklicujemo v politični deklaraciji, v našem eh, pismu, v najnem pismu eh, premijeki, sva skupaj z Donaldom Tuskom to izpostavila kot prioritetno temo. Ampak koncept ni načrt, to ni operativna rešitev. Številni v spodnjem dobu parlamenta tako na strani tistih, ki so glasovali za, kot tudi na strani tistih, ki so glasovali proti amandmaju, se tega zavedajo. Še naprej bom ohranjal tesne stike s predsednico vlade Mejevo. Zelo jo spoštujem in vedno bom prisluhnil njenim idejam. Bom pa tudi zelo jasno ponavljal stališče Evropske unije, ki sem ga predstavil danes. Gospod predsednik, gospe in gospodje, dovolite mi, da jasno povem, da je glasovanje včeraj povečalo eh, tveganje za neurejen izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije. Vse moramo narediti za to, da se pripravimo na vse morebitne scenarije, tudi na tiste najslabše. Komisija je začela s tem pripravljalnim delom eh, decembra leta 2017. V, tem, v teh zadnjih tednih smo v sodelovanju z vami v parlamentu, gospod predsednik, pospešili naše priprave. Našo ekipo smo poslali v vsako prestolnico, zato da bi se vsi pripravili. Komisija je tako podprla uh, to delo od samega začetka. 88 eh, notifikacij smo objavili do sedaj na temo posledic brexita pripravili smo tudi 18 predlogov oziroma zakonodajnih predlogov. Trije zadnji se nanašajo na Erasmus, socialno varnost in proračun Evropske unije in to je bilo sprejeto ter predstavljeno tudi danes. Že sedaj bi se rad zahvalil vsem poslancem in poslankam Evropskega parlamenta, ki jih to zadeva. Prosim vas, da eh, čim prej dosežemo hiter dogovor o teh predlogih, o teh dosjejih, ki so nujni. Bolj kot kadarkoli prej je sedaj pomembno, da Evropska unija ostane mirna, združena in odločna, tako kot je postopala tekom celotnega procesa. Slediti moramo naslednjemu zlatemu eh, pravilu. Držati se moramo eh, sporazuma in politične deklaracije. Kolegi in kolegice, bil sem in še vedno sem optimist po naravi. Verjamem v demokratične institucije. In zato menim, da je dogovor z Združenim kraljestvom možen, da ga bomo dosegli, zato da bomo lahko stopili v prihodnost z novim partnerstvom. Noč in dan bomo zato garali. Pripravili se bomo tudi na možnost, da do tega ne pride. Kakorkoli že, vedno bom zagotavljal, da bo ta parlament prvi, ki bo izvedel za nove informacije in zadnji, ki se bo o zadevah odločal. Hvala. Preden besedo predam našemu pogajalcu, gospodu Mišelu Barnjeju, bi rad povdaril, tako gospodu predsedniku komisije, kot tudi pogajalcu Barnjeju, da ne glede na rešitev brexita, za nas glavni interes predstavljajo državljani, ki živijo v uh, Združenem kraljestvu in državljani Združenega kraljestva, ki živijo v Evropski uniji. Te pravice državljanov so bistvenega pomena. Tako evropskih državljanov, kot tudi britanskih državljanov, ki evropski državljani ne bodo več. Hvala. Merci, Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, gospa državna sekretarka. Hvala, gospod predsednik, da ste mi ponovno dali besedo tukaj na plenarnem zasedanju. Hvala, da ste mi dali priložnost, da izrazim svoja stališča. Skupaj s predsednikom Junkerjem si prizadevamo za transparenten sistem, ki so ga zgradila skupaj z vami, poslanci eh, in poslanke, skupaj eh, z Gem Verhofstadtom in drugimi eh, člani te skupine. S tem se ukvarjamo že leto in pol, praktično vsak teden se srečujemo. Včeraj, gospe in gospodje, je predsednica vlade Theresa May prvič pozvala k ponovnemu odprtju sporozuma o izstopu distancirala se je tako od sporazuma, ki ga je sama izpogajala sinoči. Sporazuma, ki smo ga skupaj dorekli. Britanska vlada je tako eksplicitno podprla amanma sra Grahama Bradyja, ki poziva kot pravi varovala in poziva k pripravi alternativne ureditve, ki pa nikoli ni bila definirana. Istočasno je spodnji dom zavrnil možnost eh, izstopa brez dogovora, brez da bi povedal, kako bi se temu scenariju izognili. To je situacija, v kateri se danes popovdan nahajamo. Tekom teh eh, dolgih eh, izrednih pogajanj. Sem bil sam v prvih vrstah eh, tega pogajanja, skupaj eh, oziroma pod okriljem predsednika Junkerja in menim, da smo sedaj v težki poziciji. Tako kot predsednik Junker bi tudi sam rad spomnil, da se strinjamo, da se strinjamo, z britanskim parlamentom, da se želimo tudi mi izogniti situaciji brez dogovora. To pa ne pomeni, da tveganje za to ni. Za nas, gospe in gospodje, je sporazum o izstopu še naprej najboljši način, edini način, da zagotovimo urejen izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije in da s tem spoštujemo suvereno odločitev britanskih državljanov. Spoštujemo to odločitev. Na vkljub težavam, s katerimi se soočamo danes, še vedno menim, da lahko dosežemo ta cilj. Biti moramo realistični, razumni, biti moramo odgovorni in spoštovati moramo drug drugega. Gospe in gospodje, varovalo, o katerem je govoril predsednik Juncker, je del sporazuma o izstopu. In ta sporazum ne bo predmet ponovnih pogajanj. politična deklaracija iz meseca decembra ne pušča nobenega dvoma v zvezi s tem. Še nekaj v zvezi z varovalom, tako da bomo vsi vedeli, pri čem smo. Tukaj ne gre za dogmatski pristop, gre za realistično rešitev. Tekom pogajen pod vašim nadzorom smo iskali rešitve za težave, ki bodo nastale eh, ne zgolj, ampak tudi na Irskem. In ta ideja je rezultat teh intenzivnih pogajanj, ki so tekla dve leti z Združenim kraljestvom. Skupaj z Združenim kraljestvom. Nikoli nismo nasopali proti Združenemu kraljestvu. Varovalo je pragmatičen odgovor na eh, to posebno situacijo na irskem otoku. Eh, če Združeno kraljestvo zapusti ne zgolj Evropsko unijo, ampak tudi enotni trg in uh, carinsko unijo, potem potrebujemo takšno rešitev. Dve leti smo potrebovali za to reši, rešitev, ki ima določene predpogoje. Prvič, izogniti se moramo uvedbi trde meje na Irskem. Zagotoviti moramo še naprej pogoje, ki zagotavljajo mir, stabilnost in dialog na Irskem otoku in to od eh, podpisa velikonočnega sporozuma naprej. Predsednica vlade eh, so, je eh, večkrat sama podprla ta velikonočni sporozum. Imamo različne politike, različne sporozume, različne programe za mir, ki podpirajo vse, to dobro sodelovanje in uspeh eh, tega sodelovanja. To je prva stvar. Drugič, britanska vlada želi, da sta Severna Irska in eh, Velika Britanija znotraj ene carinske unije. Tretjič, in to je naša zahteva, za katero smo kolektivno odgovorni, je eh, enotnost notranjega trga Evropske unije. Za nas, gospe in gospodje, je to bistvenega pomena. Irska meja bo zaradi želje Britancev postala meja Evropske unije in meja notranjega trga. To bo naša nova zunanja meja. Kaj je na kocki? Na kocki je zaščita vseh potrošnikov in vseh podjetij v Uniji. Naj to povem še bolj konkretno. Odločitev Združenega kraljestva, da zapustijo uh, unijo, notranji trg in carinsko unijo, pomeni, da vsi proizvodi, ne glede na njihov izvor, uh, ki prihajajo iz Severne Irske v Republiko Irsko, prihajajo tudi na notranji trg, notranji trg vaših držav. Njihova ustreznost, varnost, eh, naprimer varnost živalskih proizvodov in eh, o tem sedaj govorim kot nekdani minister moje države, je izjemno pomembna. Zato je treba zagotoviti ustrezen nadzor na zunanjih eh, mejah. Fiskalni nadzor, sanitarni nadzor, veterinarni nadzor, zakonodajni nadzor. Danes imamo 500 milijonov potrošnikov, ki jih moramo spoštovati skupaj z Ružnim kraljestvom. In tako, le tako bo notranji trg še naprej deloval. Tisti, ki danes eh, zahtevajo odpravo tega varovala, to so tudi nekateri britanski poslanci, ki sem jih eh, eh, poslušal, so se z nami pogajali. Dobro vedo, da je to varovalo rešitev, ki smo jo našli. Je v sami srčiki, kot je dejal predsednik Juncker, tega, kar nas dela eh, Evropsko unijo. To je naš osnovni princip, eh, osnovni princip notranjega trga, s tem so povezane socialne pravice, eh, ekonomske pravice, potrošniške pravice, okoljske pravice in tudi zaščita podjetij, zaščita podjetij in potrošnikov. Ko slišim nekatere, ki so celo sodelovali v pogajanjih, težko ostanem tiho, ne morem sprejeti tega kazanja s prstom, ki se ga poslužujejo. Je voudrais dire après le prière du cœur que nous ne ferons rien. Mirno bi rad dejal, da ne bomo naredili nič, kar bi poseglo v notranji trg. Ne bomo naredili nič, kar bi ogrozilo prihodnost Evropske unije, uh, zaradi teh pogajanj. Kot je dejal predsednik, smo že razmišljali o alternativnih eh, ureditvah. Včeraj je spodnji dom britanskega parlamenta o tem govoril. Imamo protokol, imamo politično deklaracijo, ki to omenjata. In to bo tudi prioriteta v eh, prihodnih pogajanjih. Na tem smo pripravljeni delati takoj, ko bo podpisan ta sporazum o izstopu. Ampak danes, odkrito rečeno, nihče, ne na eni, ne na drugi strani, ne more natančno povedati, jasno povedati, kakšna bo narava te alternativne ureditve. Biti mora operativna in učinkovito mora izpolniti cilje varovala. Zato še enkrat mirno in jasno ponavljam. V trenutku, v katerem smo in glede na sporazum, ki je sedaj na mizi, pač potrebujemo takšno varovalo v tej obliki. Zavrniti varovalo, takšno kot je, bi pomenilo zavrniti rešitev, ki smo jo našli skupaj z britanskimi kolegi. Težava pa bi ostala, tako kot sem jo opisal. O alternativni roditvi sem že govoril in Evropski svet in Evropski parlament sta že večkrat zavrnila časovno omejitev ali pa enostranski izstop iz varovala, ker bi eh, to pomenilo zanikanje same ideje varovala. Ta je zavarovanje, ki ga nočemo uporabiti, tako kot vi nočete uporabiti eh, zavarovalne police za vaš avtomobil ali pa stanovanje, ampak vseeno to eh, varovalo potrebujemo. Sporazum o izstopu, o katerem govorimo in ki ga poznate, gre precej dlje eh, in ne obravnava zgolj irskega vprašanja. Gre za 4,5 milijona evropskih državljanov, ki živijo eh, v Združenem kraljestvu. Ne glede na to, kaj se zgodi, je naša prioriteta spoštovati eh, interese teh državljanov. 3,5 milijona evropskih državljanov v Združenem kraljestvu spoštovati moramo eh, tudi interese 2,5 milijona državljanov Združenega kraljestva, ki živijo v Evropskem uniju, v Evropski uniji. Spoštovati je treba angažma vseh držav članic. Predvidevamo prehodno obdobje 21 eh, mesecev, podjetja in eh, javne uprave se bodo lahko pripravile na prihodnje odnose. In eh, v tem obdobju bomo imeli čas, ne veliko časa, ampak čas, da se pogajamo o teh prihodnih eh, odnosih. To bo naslednji korak. Ta sporazum pa je predpogoj, na katerem bomo na to uh, gradili naše zaupanje. Združeno kraljestvo bo še vedno naša prijateljica, zaveznica, uh, partnerka in na tem bomo na to gradili eh, solidno, ambiciozno partnerstvo. Evropejci so in bodo še naprej pripravljeni uh, biti ambiciozni. Narava in pa intenzivnost eh, naših eh, prihodnjih ekonomskih odnosov je tista, o kateri bomo govorili v prihodnosti. Veste, gospe in gospode poslanci in poslanke, da, upora, da obstaja več različnih modelov sodelovanja eh, na ekonomski ravni s tretjimi državami. Pri tem imamo različne pravne ureditve, različne obveznosti. Modelov je več. Če bi se britanska zahteva eh, spremenila, eh, če si ne želijo zgolj navadnega ekonomskega sodelovanja, se lahko o tem pogovarjamo, seveda. Lahko primerjamo naše ambicije. To ste povedali, eh, povedali že vi v vaših rezolucijah in to je povedal že Evropski svet. Gospod in gospodje, prej sem govoril o realizmu, o razumnosti, manj kot 60 dni nas loči od eh, datuma izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije. Glede na to, da je spodnji dom zavrnil sprejeti sporazum, je sedaj potrebno, tako kot je dejal kot predsednik Juncker, da se pripravimo na vse morebitne situacije. To je še posebej pomembno, ker je nevarnost za uh, izstop brez dogovora uh, še večja. Hvala vsem, ki se ukvarjate s tem, hvala državam članicam, hvala za vaše zaupanje, hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Brni. <clears throat> Lahko računate na podporo Evropskega parlamenta. <clears throat> Prvi govornik v imenu Evropske ljudske stranke, gospod Ilmar Brok. Herr Präsident. Gospod predsednik, gospa predsednica sveta, gospod predsednik komisije, gospod Barnier, kolegice in kolegi. Najprej se želim zahvaliti Žonu Klodu Junkerju in Mišelu Barniju za dobro sodelovanje, za pravo preglednost, za informacije, ki jih prijimamo in tudi za to, da so pripravljeni nam prisluhniti. To je dober primer takega sodelovanja. In iz tega izvira tudi naša zavest, da moramo še naprej podpirati to pogajalsko strategijo. E, doživeli smo glasovanje v spodnjem domu, um, kjer so zavrnili vse nove konstruktivne predloge, kot so carinska unija in tako naprej. Dogovorili so se samo za stališče, da bo gospa Mej zdaj že tretjič, četrtič prišla in se z nami želila pogajati o varovalu. To ni nič novega in zato je pomembno, da preden bo prišla Mej, gospa Mej sem, da se pogovorijo med sabo. Skandal je, da vodja opozicije in predsednica vlade Tri leta se ne pogovarjata. Če želite izstopiti, moraš videti, kaj hočeš, prednadleguješ druge. Prosim, prosim pridite, svojim, pridite svojim stališčem. Pogovarjate se s sabo, um, razvite stro, um, konstruktivne ideje, preden se vrnete v Brusel. Mi smo enotni, vi pa ne. Um, v parlamentu, niti v laboristični stranki, um, niti. Um, druge stranke niso enotne. Vidimo, da imamo negativno večino, ki je sestavljena iz različnih skupin in sicer od tistih, ki so da trdi Britksi, pa do tistih, ki želijo ostati v EU. In ne glede na to, kaj predlagamo, tistih, ki hočejo trd Brexit, se ne bodo strinjali, tisti, ki pa so za to, da ostanejo, bodo zavrnili vse, kar ne bo referendum. In dokler je situacija takšna, ne bo nobenega rezultata. Lahko z gospomejevo se pogovarjamo o alternativah za verovalo. To bo kljub temu ob, ob, zavrnjeno. In moramo, moramo videti naslednje. Irska je članica Evropske unije. um, torej Evropska unija je zaslužena tudi za velikonočni sporazum. John Hume je iz eh, Evropskega parlamenta deloval za sprejetje tega eh, velikonočnega sporazuma in to bomo branili. Branili bomo program, mirovni program, nočemo trde meje. Vendar, tako kot je povedala britanska vlada, tudi ona noče trde meje. Večkrat so podpisali, da želijo varovalo, decembra 2017 prvič. To mora biti jasno, mi bomo branili Irsko in bomo se trudili za mehko mejo, vendar za to potrebujemo pripravljenost druge, druge strani. Varovalo, ki ga imamo danes z carinsko unijo, je bil britanski predlog. E, to si je izmislila, mislijo Združeno kraljestvo, naši predlogi so bili drugačni. Sedaj pa se želijo pogajati o nečem, kar so sami predlagali. No, to je pa res lepa stvar. Um, zato prosim, da se me najprej v Londonu med sabo pogovorite in da pojasnite zadeve. In če bom, ko bomo imeli sporazum o izstopu, imamo prehodno rešitev, ko lahko rešimo številne zadeve, kot naprimer eh, prostotrgovinska cona, norveški model, švicarski model, mi smo za vse odprti, zato ne potrebujemo potem varovala torej 99-odstotna je verjetnost, da se backstop nikoli ne bo uporabil. Um, um, uh, problem bi bil samo, če ni eh, tega sporazuma in zato je treba uh, um, zagotoviti urejenost. Mi se moramo pripraviti na ta scenarij, pripravljeni moramo biti, da če bo predstavljen predlog, da se pogovorimo o tem, jaz pozdravljam, da je spodnji dom eh, se izrekel proti trdemu brexitu, tudi mi tega nočemo, jaz sploh nočem brexita, da to še enkrat pojasnim. Ampak to je seveda britanska odločitev, um, da se to izvede in to moramo spoštovati. Uh, in mi se moramo potruditi, da bo škoda za obi strani čim manjša. Nekaj pa je jasno in britansko predljevalstvo mora to videti. Škoda za Združeno kraljestvo bo vedno večja. Evropski par, eh, trg je 14krat večji od britanskega. Od, eh, od podjetja se bodo odselila. Vsi, ki proizvajajo za Evropski trg, se bodo odselila Združeno kraljestvo. To bo britka ura za. Eh, Združeno kraljestvo škodljivo tudi za nas, ampak za nje bo britko. Zato je bolje, da se usidemo skupaj, ampak britanska stran mora najprej oblikovati sama konstruktivno stališče. Hvala. Excellent German from the British bench brez Britanc, brez Britancev slišimo ekscelentno Nemčijo. Nas, Nemščino naslednji je na vrsti gospod Gualtieri za skupino socialistov in demokratov. Hvala, gospa predsedujoča, gospod predsednik komisije, dragi Mišel. Težko je zanikati, da smo pred težavno situacijo in da se je pobičal laver, eh, nevarnost eh, brexita brez izstopa, eh, brez dogovora. Torej, spodnji dom sicer zavrača izstop brez dogovora, obenem pa želijo zamenjati varovalo za Irsko z alternativnimi uredbami ureditvami in to ni izvedljiva opcija. S presenečenjem smo videli isto premjerko, ki je pred nekaj leti rekla, da je najboljše barovalo del najboljšega sporazuma in sedaj predlaga zamenjavo te rešitve. To bi, to bi, to ni zagotovilo nobene pozitivne rešitve za slepo ulico v zvezi z brexitom. Zato moramo razložiti, zakaj Evropski parlament in svet v mandatu pogajalcu sta jasno povedala, da potrebujemo operativno in pravno zavezujoče varovalo um, sporazuma o izstopu in da ne bomo um, se strinjali, um, če tega ne bo da preprečimo trdo mejo Irs, na Irskem. To ni pristransko stališče in da se zagotovi mir. In integriteta notranjega trga je načelo, o katerem se ne da pogajati za Evropsko unijo. Varovalo je zagotovilo, opcija zadnje možnosti. Potrebno je zagotoviti, da če bo eh, sprejet eh, sporaz, če sporazum um, o prihodnih odnosih ne bo sprejet do konca prihodnega obdobja, da bo obstajalo neko varovalo za neko odprtost meje in tudi za zagotovitev uh, zaščite notranjega trga. Um, Ta, to varovalo je bilo spre, spremenjeno na predlog britanske vlade in to ni bilo tako enostavno. Severna Irska bi ostala eh, del carinske unije in eh, tu bi veljala ista pravila kot eh, na notranjem trgu in to smo storili, čeprav je naš prvotni predlog v zvezi z varovalom bil zelo enostavn, pravičen in ni predvidival nobene materialne meje na Irskem morju. Edino pozitivno sporočilo od včeraj je, da britanski parlament zavrača izstop brez dogovora. To bi bila katastrofa za Združeno kraljestvo. Vendar vendar hudo za vse. E, poslanci so rekli, da to ni spremljivo in to je dobro. In kaj kot naslednje? Vedno smo rekli in to danes tudi ponavljamo, da želimo čim tesnejše odnose med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Rdeče črte Združenega kraljestva so to doslej onemogočale. To pomeni za nas, da edina alternativa za backstop je, so tesnejši odnosi med EU in Združenim kraljestvom. Če želimo zagotoviti, da se ne bo uporabilo varovala, potem eh, potrebujete tudi večino za tesne odnose, carinsko unijo ali tesnejšo povezavo z notranjim trgom. Eh, manj kot dva meseca nas ločita od. Eh, izstopa in zato potrebujemo pozitivne eh, predloge Združenega kraljestva, kako iziti iz te sli, sli, slepe ulice. Če zru, eh, parlament tega ne bo dosegel, mora eh, narod glasovati o tem. Potrebujemo jasen načrt ali tudi predlog, kako rešiti ta problem. Ne moremo dati eh, še več časa za napačne obljube. Smo močno enotni, mirni, odločni. Eh, in podpiramo pogajalca, in še naprej bomo eh, eh, podpirali ta mandat, ki ga je dobil od Evropskega sveta in Evropskega parlamenta. Moramo biti sicer zaskrbljeni tudi zaradi zadnjih dogajanj, vendar kljub temu želimo ostati optimistični. Hvala lepa, gospod Fox, za konzervativce in reformiste in prosim, gospod Korban, več spoštovanja zagovornike. E, gospod Fuchs, upam, da bo do vas izkazal večje spoštovanje. Gospa predsedujoča, slišal sem danes popoldan pet dogovorov glede prizadevanj e, o pogajanjih o um, sporazumu o izstopu in da je to zelo dober sporazum, ampak ta sporazum o izstopu je bil zavrnjen pred dvima tednoma v spodnjem domu z veliko večino in zato sedaj ni trenutek za retoriko, temveč za refleksijo. Eh, nikoli eh, ne bi bilo enostavno ločiti Združeno kraljestvo od eh, Evropske unije, vendar jasnejša je pot, če se za to odločimo. Vem, da so nekateri v tej dvorani Elmer Brok, ki še vedno upajo, da bo Združeno kraljestvo ostalo v uniji. In na osnovi tega upanja oblikujejo svoje stališča, to pa se ne bo zgodilo. Napačno bi bilo na, po načelih, da ignoriramo rezultat referenduma. In v praksi je jasno, da ni večine v spornem domu za eh, tako rešitev. Eh, torej amantma za drugi eh, referendum je bil umaknen, ker ni imel dovolj podpore. Britanska vlada in eh, spodnji dom želijo zapustiti Evropsko unijo na urejen način z dogovorom. Da bi to dosegli, moramo spremeniti eh, delovanje protokola o Severni Irski. Moramo storiti vse, kar je v naših močih, da podpremo velikonočni sporazum. Vendar paradoks je, da varovalo, katerega namen je prepričati trdo mejo, bi lahko samo v 28, 58 letih bil razlog za nastanek take trde meje na ir, irskem otoku. Torej, varovalo v sedanji obliki, ne bo preprečilo trde meje, temveč bo vzrok za trdo mejo. Vsi moramo razmisliti o tem. Mogoče je lahko se usesti in eh, aplaudirati um, in zastopati trdna stališča. Ampak zgodovina ne bo tako prijazna do nas, kajti mm, eh, tako kot zdaj zgleda, ni dogovora. Ni dogovora, dokler obe strani, ga obe strani niste sprejeli v skladu s svojo zakonodajo. In enostavno ni dovolj, da. Um, um, um Da um, ponavljamo do nezavesti, da tega dogovora ni možno spremeniti. In tako kot je komisija prejšnji teden eh, rekla, to vodi do trde meje med Združenim kraljestvom in Irsko. Zato, je, zato upam, da bomo tudi tako pozno že zagotovili spremembe ali dopolnila, tako da bomo zagotovili ta sporazum. Tako je, kot je Brni rekel, če ne bo dogovora, bo EU najda, našla operativno pot za izvedbo Eh, kontrol, ne da bi ponovno nastala, nastala meja citiral sem, o, o tem moramo razmisliti. Mehanizmi izstopa, tudi časovna prehodna obdobja mogoče nudijo rešitev. Moramo izkazati dobro voljo, fleksibilnost in radodarnost, ne pa znake šibkosti, temveč moči. Kaj ti to, za kar gre, ni samo osnutek sporazuma, gre za prihodno partnerstvo med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Zato moramo zagotoviti, da lahko oblikujemo dolgotrajno partnerstvo na osnovi skupnih vrednot in skupnih interesov. V negotovem svetu moramo najti pot, da uh, se bomo da bomo še naprej sodelovali, se skupaj razvijali naprej. Za liberalce in demokrate gospod Verhofstadt po včerajšnjem glasovanju je gospa May napovedala, da bo prišla v Bruselj In moram vam odkrito povedati, eh, vedno je tu dobrodošla, predvsem tu v Evropskem parlamentu. Dobro bi bilo, če bi enkrat prišla tudi v Evropski parlament. Tako kot eh, smo že eh, več kot pred enim letom predlagali. Ampak danes postavlja vprašanje, čemu? Da bi tu storila kaj? Da se spremenijo rdeče črte? ki jih je Združeno kraljestvo od, eh, uporabljalo od prvega dneva naprej. To bi bil preboj, to bi res eh, spremenilo um, rezultat tega celotnega procesa. Ali in to je moja druga točka, kaj bo pravzaprav njen mandat. Kaj ti trenutno, pa, moram povedati, gospod Fox, tudi včeraj nisem videl parlamenta, ki bi dal jasen mandat ter Terizi Meji. Videli smo um, glasovanje proti številnim zadevam, proti dogovoru, proti temu, da ni dogovora, potem proti varovalu za Irsko, ampak doslej več kot dve leti spodnji dom ni izglasoval niti enega predloga za, za nekaj za odnose med EU eh, e in Združenim kraljestvom nikoli. V zadnjih dveh mesecih, da moram povedati, um, so, torej, so bili zelo utrujujoči, ne samo na drugi strani um, rokovskega predliva, tudi tu um, dolge razprave, predlogi sprememb v vse smeri, um, porazdeljeno po predstavnikih eh, političnih skupin in potem um, eh, različne glasovanja. Um, torej, amandma Grif in sicer, ko je šlo za obstanek v EU. Potem amandma Kupl z 8. januarja, sedem glasov, potem spet odšireno glasovanje, ki je bilo zgubljeno, potem amandma Braille, Braille, ki je eh, zmagal s 16 glasovi in potem spet amanma za ob, eh, obstanek in tako naprej, ki je spet zmagal s 8 glasovi, ali je to pot za rešitev problema, eh, ki je tako velik, ali je to način, kako to rešiti, ali je to vaš način, torej, da vsak dan spremenite mnenje, da uh, ustvarjate negotovost, nestabilnost, namesto da bi res oblikovali nove odnose med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Moram vam reči, da ko to gledam, ne razumem. Eh, to, kar se je začelo eh, kot bitka znotraj konzervativne stranke, je danes eksistenčno vprašanje za celotno Združeno kraljestvo. Naprimer, včeraj, ko so glasovali o manjmaju Spelman z večino osmih glasov, se pravi, da izstop pa brez dogovora ne bo in potem pride premijerka deset minut pozneje in rekla, ne, ne, to je bila samo šala. E, torej, še vedno je možen tudi izstop brez dogovora, torej vam moram reči, tako enostavno ne moremo nadaljevati. To je pomankanje jasnosti in stabilnosti in jaz upam naslednje. Upam, da v tem trenutku, ko poteka sestanek med Korbinom, vodjem eh, opozicije in premijerko gospod Mejevo, jaz upam, da boste razpravljali o vsebinah in sprejeme odločitev in da ne boste uh, pila samo čaja in jedla piškotov danes popovdan, kajti to bi lahko bila rešitev za ta problem. Če boste začela um, sodelovati in pripraviti neko um, medstrankarsko stališče, kajti mi ne vemo, kakšno je to stališče. Gospod Fox. Eh, gre za državo, ne za stranko. Eh, treba je imeti neko perspektivo teh odnosov med EU in Združenim kraljestvom in ne da se Brexit uporablja za to, da um, um, za te medstrankarske bitke. In če bo to duh današnjega sestanka v Downing Street, potem lahko pride premjerka v Bruselj, mora priti sem, da nam pove da je stabilna večina za te eh, prihodnje odnose. In to bo tudi rešitev zavrvalo, kajti če eh, bomo imeli tesno sodelovanje, potem bo to varovalo sicer obstajalo, ne bo pa treba ga uporabiti. To bo samo teoretska garancija, ki pa je ne bo treba uporabiti. Torej, mi že gremo v to smer. Eh, Jean-Claude Juncker in Michel Barnier sta to nakazala. Politični razred v Združenem kraljestvu mora izkazati pripravljenost, da gre v to smer. In predvsem morate videti, morate videti, da boste vi prvi plačali za pomankanje te jasnosti. Hvala. Naslednji govornik oziroma govornica na mojem seznamu, gospa Molly Scott Kate v imenu zelenih. Hvala. Westminster se ruši. Notranji, notranja protislovja Brexita so se razblinila eh, si noči. Nikoli se ne more preleviti v neko koherentno pogajalsko izhodišče. Podporniki si zdaj izmišljajo nekakšne fantastične dogovore, da bodo lahko krivili Brusel. Ampak eh, moramo se naučiti iz tega kaosa. Večina britanskih državljanov namreč ve, da je najboljša prihodnost za našo državo v Evropski uniji. Tu namreč smo lahko še naprej sestavni del najuspešnejšega mirovnega projekta na svetu in skupaj se lahko lotevamo velikanskih čezmenjih vprašanj, s katerimi se soočamo, še posebej podnebnih sprememb. Mi smo zdaj večina in eh, ko mladi, ki se bližajo eh, starosti, ko lahko glasujejo, želijo biti blizu eh, temu kontinentu. Zdaj, ko je izstop brez dogovora zavrnjen, je jasno, da povdarek na izbiri med izstopom iz EU na podlagi dogovora ali to, da ostanemo v EU. Sovražnost podpornikov Brexita takšnemu demokratičnemu poveranju kaže, da si jih je strah, kajti sami vedo, tako kot jaz vem, da so se Britanci spremenili in da so proti njim in njihovemu brexitskemu kaosu. Kolegice in kolegi, če bi lahko, pa ne morem, bi besedo rubbish, torej nesmisel, prepovedala. Ne, ne bi tega z vami delila, dragi gospod. Gremo naprej. Gospa Cimer, naslednja govornica. Lepo prosim, to je za vse nas zelo težka tema in najmanj, kar eh, lahko storite, je, da spoštujete tistega, ki ima besedo. Preveč tu na moji desni je poseganje v besedo. Prosim, prisluhnite, to je bistveno preresna tema, da bi se takole igrali. To ni spodnji dom, to je Evropski parlament. Hvala, gospa predsedujoča. Seveda smo tudi danes v naši skupini razpravljali o tem, kako se spopasti z sedanje situacijo glede na včerajšnje glasovanje. In za nas kot skupino je stvar jasna. Mi podpiramo izpogajani sporazum o izstopu kot tista rešitev, ki jo je možno doseči. To ni najboljše, kar bi si lahko želeli za prihodnje oziroma za osnovo za prihodnje odnose med EU in Združenim kraljestvom, ampak očitno je to tisto, kar je bilo možno doseči z veliko naporov, eh, z veliko izgubljenih živcev v zadnjem eh, letu in pol dveh. To je tisto, kar je bilo možno izpogajati in prej ali slej mislim, da se je pač treba odločiti ali tisto, kar lahko dosežemo, dosežemo skupaj ali se še naprej zauzemamo za to ali pa bo vsakdo pač na svoje strani si izbiral to bi, to ne bi in uh, tako naprej, tako da s tem samo ogrožamo uh, to skupno osnovo. Na to želim spomniti in to govorim tudi določmi oprtimi v spodnji dom britanskega parlamenta. To, kar smo mi kot Evropski parlament uspeli doseči pred dvema letoma, ko smo izoblikovali mandat za pogajanja, je to, da smo dobili vpliv na mandat, ki ga je dobil gospod Barnier. In v tej razpravi smo tudi lahko jasno povedali, kako zelo pomembno je, da pri teh pogajanjih pravice državljanov. EU v Združenem kraljestvu in pa tudi pravice britanskih državljanov v Evropski uniji ohranimo in obenem tudi poskrbimo za stabilizacijo mirovnega procesa na Severnem Irskem. To so bile skrajne meje, onkraj katerih ne gre. Tu ni šlo za naše lastne interese, tu je šlo za vprašanje miru in stabilnosti v celotni uniji. In že na začetku januarja ob prvem glasovanju in tudi včeraj ko je potekla razprava v spodnjem domu, sem zadevo spremljala. In imela sem nekako občutek, da naši britanski kolegi in kolegice ne jemljajo vsega skupaj prav zelo resno, da določenih procesov ne razumejo in da vodijo razpravo na način, čež da se oni sami odločajo o spremembah. Ne, kolegice in kolegi v Londonu, skupaj z nami se morate o tem pogovarjati, skupaj z nami morate obravnavati stališče. Ne morete se delati, kot da britanski imperij vlada tudi tu v Evropski uniji. Tu imamo lastno demokracijo, bili ste sestavni del te demokracije, vedno zelo cenjeni britanska diplomacija in, diplomac in britanska demokracija sta bila vedno deležni mojega velikega spoštovanja in zato sem še toliko bolj ogorčen na tem, kar se zdaj dogaja. In mislim, da je pomembno, da naredimo korak nazaj, da se vrnemo k tistim osnovam eh, o tem, kaj želimo doseči, ne da gradimo zidove. Mislim, da je zelo jasno. Edino upanje, ki ga še imam, da bo v pogovoru med Korbinom in Terezo May končno prišlo do nekega premika naprej, uprit pogovorov z EU in potem se zadeve lahko razrešijo. Seveda smo odprti do tega, da razvijemo boljše odnose, jasne odnose. Tega, česar pa ne bomo storili, vsaj moja skupina tega ne bo nikoli podprla in veseli me, da ostale skupine, vsaj večinoma, zadevo vidijo enako, ne bomo dopustili, da se glede pravic v zvezi z zaposlovanjem, da se v zvezi z standardi glede okoljevarstva, glede varstva potrošnikov, dela kakršne koli korake nazaj. Tega ne bomo dopustili. Ne bomo dopustili, da velikonočni sporazum ne bo spoštovan. Tega ne moremo dovoliti. Ne moremo dovoliti, da pride do trde meje. Ne moremo dovoliti, da 30. marca državljani EU kar naenkrat postanejo državljani tretjih držav v Združenem kraljestvu in da se morajo podvreči diskriminaciji in da jim bodo oduzete vse pravice. In to želim še posebej položiti na srce kolegicam in kolegom v spodnjem domu britanskega parlamenta. In s tem zaključujem. Veselilo me je, ko so si britanski kolegi takrat izposlovali glas v tem procesu, ampak ta glas uporabite in tudi jasno povejte, kaj dejansko želite. Gospod Faraž, ja, javno mnenje, javna jeza je imela velik vpliv na glasovanje v spodnjem domu včeraj. In eh, s tem smo bili eh, priča tudi uničenju drugega referenduma, vsaj za enkrat. Eh, perspektiva za to, da bi se člen 50 podaljšal, ni več predlog. In poleg amandmaja Spelman slišim, da se vsi samo bojijo, da se je nevarnost izstopa brez dogovora povečala. In ja, res je, ampak ne zaradi tega, kar se je zgodilo sinoči v Westminsteru, ampak zaradi odziva, ki smo ga dobili z vaše strani danes popovdne, gospodje. Celo ko ima premijejka večino, ki jo podpira. In ja, strinjam se, naredila je katastrofalno napako, ko je podprla to varovalko. Ob 4 uri 15 zjutraj eh, ste jo pozvali, eh, takrat je prišla, dali ste ji ultimat in podpisala je nekaj, kar se je skazalo za katastrofo. Podpisala je nekaj, čistar nobena država, razen če bi jo premagali v vojni, ne bi sprejela. Zdaj smo se zavedli te napake in nasplošno se država in tudi spodnji dom želi dogovora. Ampak gledajte, pred referendumom nihče ni vedel, kdo so sploh v Evropski komisiji. Maoist Barozo je bil ponoma neznan. Vi ste zdaj vsem znana imena in v Združenem kraljestvu smo zdaj priča razumevanju, da neizvoljeni birokrati v Bruslju več čas ponižujejo premijejko naše države in to nam ni všeč. In celo, ko se vrne in ko skuša biti razumna, ko pravi, na novo se pogajamo, vi niste pripravljeni popustiti niti milimeter. In razlog za Brexit brez dogovora je dokaj blizu, zaradi vašega načina obnašanja in govora, ne samo na strani Evropske komisije, ampak tudi na strani Evropskega parlamenta, kar zdaj v Združeno kraljestvo. Javno mnenje mislim, da bo zelo jezno nad dejstvom, da nihče v Bruslju danes nikako ne popušča. Številni bodo rekli, da imamo pač opravka s fanatiki, ki niso pripravljeni biti razumni in ki niso pripravljeni noben razumen kompromis. In Theresa May seveda je sprejemala kompromis za kompromisom, bistveno preveč kompromisov, po mojem mnenju. Tako da mislim, da se počasi zavedamo, da bo javnost sprejela razumevanje, da je izstop brez dogovora boljši kot eh, varovalka. In to je velik problem za vas, ki želite biti ponovno izvoljeni čez nekaj mesecev. Kajti brez dogovora pomeni, da ne bo 39 milijard in vaši voljivci bodo morali dati denar. To tudi pomeni, da bo 100 eh, milijard oziroma 100 milijonov steklenic proseka, ki jih kupimo vsako leto iz Italije, podvrženih caririram. Enako velja za četrt milijona nemških avtomobilov. Zato se začnemo pripravljati na scenarij brez dogovora. Pojdimo pred Svetovno trgovinsko organizacijo, uveljavimo člen 24, da potem, ko 29. marca izstopimo, imamo dvoletno obdobje brez carin, brez kvot, brez kakršnih koli omejitev, brez problemov ali težav z Irsko. Brexit se bo zgodil, vi boste svoje polivce zaščitili za vsaj dve leti in to mislim, dame in gospodje, da je v tem trenutku edina možna konstruktivna pot naprej. Gospod Batten. Hvala, gospa predsedujoča. Zadnji dve leti in pol sta bili dolga, naporna pot, polna ovir, s katero ste nas skušali preprečiti, da bi izstopili iz EU, kot kaže tudi ta, ta klasična neumnost za varovalko. Spodnji dom je zavrnil tako imenovani dogovor in gospod me je poslal naj se gre ponovno pogajati s komisijo, ki nam je že povedala, da se ne bo ponovno pogajala. Spodnji dom je morda zavrnil amandma za podaljšanje člena 50, ampak zelo dobro vedo, da sam akt o izstopu omogoča, da se ta datum preloži in svet Evropske unije člen 50 prav tako lahko podaljša, če se tako odloči. Ali bomo dejansko izstopili 29. marca ali pa bo britanski politični establishment uspel spreobrniti rezultat referenduma. Najboljše, kar se lahko zdaj zgodi, je, da če 29. marca ne bo dogovora in če izstopimo v skladu z zakonom o izstopu in v skladu s pravili STO, bo člen 50 prenehal in pogodbe za nas več ne bodo veljale. Če bo britanski parlament to preprečil, potem bodo vsekakor predmet nasprotovanja britanskega ljudstva in to bo imelo hude posledice za vsakašno vero v demokracijo, kar je še ostalo v Združenem kraljestvu. Gospod Wolf. Hvala, gospa podpredsednica. Danes je dober dan za Brexit. Danes je dober dan za britansko demokracijo, kajti v zadnjih dveh letih je naša vlada izgubila jasno usmeritev. Namesto, da bi se učinkovito pogajala, je sprejemala šibke kompromise. EU je hotela Britanijo na nek način ujeti v past za to varovalko, da bomo plačevali, ampak nam obenem prepriči, da bi z njimi konkurili na svetovnem eh, parketu. Sem so bili povabljeni vsi, od Blera do drugih, eh, ki so podpirali to, da ostanemo v, v Brexitu. Vse te delitve so nas eh, razdelile in eh, so, so pomenili, da smo zamujali z rešitvami, ampak eh, tega je dovolj. Britanci se ne bojijo dogovora na podlagi Svetovne trgovinske organizacije in se veselijo neodvisne prihodnosti in britanska vlada je končno dojela, zakaj gre in je končno skočila na vlak svobodo. Končno razumejo našo željo po neodvisnosti, po samo odločbi našo vero v našo nacionalno državo. Konzervativci so z enotnostjo si noči ponovno duh upanja izpustili iz stekleničke. Evropsko unijo bomo zapustili, uveljavili bomo brexit in ponovno bomo postali neodvisna država. In za zaključek razprave besedo dobi gospa Čot v imenu sveta. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, dame in gospodje. Če bo parlamentarni proces v Združenem kraljestvu privedel do ratifikacije izstopnega sporazuma, upajmo v predvideni časovnici, bo potrebno iti naprej na naslednje korake, začenči z implementacijo. Ta implementacija seveda bo predmet natančnega spremljanja, da bo dejansko obrodila sadove v interesu podjetij in državljanov in da bo prispevala k zaupanju, ki je potrebno za pogajanje o prihodnih odnosih ki bodo nedvomno težka pogajanja. Zato računamo kot Unija na vaše sodelovanje v vseh fazah tega procesa v prihodnih letih. Hvala lepa še enkrat za vašo pozornost. Hvala kolegice in kolegi, s tem je razprava zaključena.